ostalimi, ki trpijo posledice tega dolgoročnega konflikta. Hvala lepa, komisar Potočnik. Razprava je zaključena. Še vedno smo dobili sedem osnutkov resolucij, o katerih bomo glasovali po zaključku razprav. Naslednja tema je stopnjevanje nasilja v Mehiki. Najprej uh, bodo govorili avtorji resolucije. Prvi je kolega Harvegui Atondo za minuto in pol. Sí. Señor presidente, quiero empezar por decir que México... Predsedujoči, ob začetku bi želel povedati, da je Mehiko demokratična država. To je velik, um, velika demokracija, ki je v zadnjih 20 letih zelo napredovala. Mehiko je prijateljica Evropske unije in uh, imamo uh, Eh, in imamo tudi strate, sporazume o strateškem partnerstvu o tem. Mehika se zelo bori proti organiziranemu kriminalu in trgovini z mamili. Danes govorimo o Mehiki v kontekstu človekovih pravic. Prišlo je do velikega porasta nasilja v Mehiki. Žrtve so mehičani in veliko je bilo pritožb glede kršitev človekovih pravic. Resolucija o kateri bodo glaso, bomo glasovali danes popovdne, temeli na spoštovanju, na soglasju in eh, opisuje razmere, ki sem jih pravkar opisal, poziva Mehiko, eh, da naj nadaljuje z izgradnjo pravne države, ki bo temeljila na spoštovanju človekovih pravic in demokracije. Prav tako jih pozivamo, da naj zagotovijo svobodo tiska. Veliko nasilja je naperjenega proti novinarjem. Prav tako moramo zagotoviti, da bodo zaščitene organizacije, ki, eh, ki se ukvarjajo z bojem proti kršitam človekovih pravic. Prav tako je potrebno zagotoviti, da ne bodo ženske žrtve nasilja, veliko žensk je ubitih. Ob, Eh, in to moramo preprečiti in prav tako ne sme obstati nekaznovanost. Vse to sporoča Evropska unija Mihiki, saj je njen prijatelj. Renate Weber je naslednja. Hvala lepa. Spoštovani kolegi, ta teden eh, smo praznovali Mednarodni dan žensk. V parlamentu so bili izobešeni plakati v številnih jezikih Evropske unije, ki so, eh, ki so nosili sporočilo, da lahko ustavimo nasilje eh, proti ženskam. Danes govorimo o Mehiki in logično bi bilo, če bi povedali nekaj o ženskah, tako avtohtonih avtohtonih prebivalkah kot eh, tisti, ki to niso. Eh, so žrtve eh, tako lokalnih oblasti, kot pa tudi nacionalnih oblasti. Mehiške ženske so izpostavljene vsem vrstam nasilja, seksualnemu nasilju, nasilju doma in celo izpostavljene so mučenju strani vojske, pa tudi policije. Do sedaj odzivi mehiških oblasti niso bili zadostni in ti zločini niso bili kaznovani. V resoluciji prosimo mehiško vlado, da se naj bori proti nasilju. Skoraj vse, vsi uboji žensk so takšni, da so njihovi storilci ostali nekaznovani. Lani smo imeli samo 11 odstotkov obtožb storilcev, ki so ubili skoraj 700 žensk. Prav tako so ženske žrtve pravosodnega sistema. Na drugačen način si te situacije ne moremo, ne moremo eh, razložiti. Teresa González uh, eh, je bila obsodena na 20 let uh, zapora, tri leta je že v zaporu. In tudi druge ženske so podobne njej, bile so tudi v samicah, zaprte v samicah, In uh, kako je to možno? Čez uh, en teden bo uh, sodišče razsojalo o pritožbi in upam, da bodo prepoznali, kako absurdna je ta situacija. Nasilje na ženskami je nekaj, kar se začne doma, zato upam, da bodo mehiški zakonodajalci ukrepali proti temu. Potrebno je sprejeti takšno zakonodajo, ki bo uh, zaščitila ženske pred vsakršnim nasiljem. Eh, potrebujemo takšne inštrumente, potrebujemo tudi ustrezne standarde eh, nasilje doma in pa posilstva eh, morajo biti prepoznana za zločin. Nasilje proti ženskam je pomembna tema, zato je potrebno o tem govoriti tudi v šolah. Del izobraževanja mora biti izobraževanje o proti nasilju nad ženskami. Kolega Bilan je naslednji. Hvala že dolga leta mehiške oblasti vodijo krvavo vojno proti eh, karteli, ki se ukvarjajo z eh, preprodajo drog. Marsikdaj so bile uspešne, tako so eh, bili aretirani tisti, ki vodijo kartele Sinalao in Juarez. 45 ljudi in pa na tisoče ljudi je bilo aretiranih. Moramo pa vedeti, da ti karteli eh, ustvarjajo milijone dolarjev prometa, veliko več kot pa to, kar potrebujejo oblasti za to, da bi se borile proti eh, tem eh, kartelom. Ta denar je namenjen tudi podkupovanju lokalnih politikov in zato oblasti izgubljajo to vojno. 15 tisoč ljudi je zgubilo življenja uh, od leta 2004 in zlasti so ogroženi novinarji. Uh, tudi Jorge Martinez je eden izmed teh, ki je umrl nedavno. Brez sprejetih zvez Mehiko ne bo dobila, Mehika ne bo dobila te vojne. Hvala lepa. Sedaj pa uh, kolega Fises Arhila. Hvala, predsedujoči, gospe in gospodje v Mehiki obstaja resen problem trgovine z mamili, proti katerem se je potrebno boriti. Vlada Filipeja Calderona je zavzela robustno stališče za, eh, za to, da bi se ukvarjala z tem problemom in zato je naraslo tudi število aretacij, zajetje, zajeti orožje, mamil, zato je, namene je bila uporabljena vojska in um, oblasti želijo zagotoviti zahteve eh, odbora za človek, mednarodnega odbora za človekove pravice. Tukaj so potrebne velike spremembe tudi v pravosodju in eh, vlada želi izvesti pravosodno reformo, tako da bi zagotovila, da bodo tisti, ki zagrešijo zločine kaznovani in da bodo človekove pravice spoštovane. Eh, Evropska ljudska stranka izraža solidarnost za mehiškim ljudstvom, ko gre za boj proti mamilom, podpiramo predsednika Calderona pri njegovem boju proti organiziranju organiziranem kriminalu. Eh, in ne nazadnje, eh, vesel sem, da so vse velike, velike politične skupine pri tej resoluciji dosegle dogovor. Hvala lepa, kolega, eh, kolegica Vržjaj naslednja. Monsieur le Président, Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, po letu 2007 se dogajajo kršitve človekovih pravic in so vse hujše v Mehiki in v, eh, več kot 2500 umorov, eh, ki so pripisani eh, mam, eh, mamilskim kartelom. Velika večina v državi Šihuahua in eh, eh, vlada Calderona je poslala na tisoče vojakov v eh, ta predel. In tu gre za kršitve, ki se dogajajo popolnoma nekaznovano s strani pripadnikov oboroženih sil. Tu so žrtve novinari zlasti pa ženske, naj gre za domačinke ali druge ženske, nekatere zmed njih sem srečala. Eh, San Salvador Atenko, ki so jo eh, posilili eh, in ki je ena od teh žrtev. In storilci teh kaznjivih dejanj iz leta 2006 še do sedaj niso bili kaznovani. Lahko delimo zaskrbljenost mehiških oblasti, ko gre za te neprestane kršitve človekovih pravic in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 slike brutalnega nasilja na ulicah v tako imenovanem boju proti mamilom v Mehiki nas vedno znova dosežejo preko množičnih medijev. Eh, umori žensk, zlasti delavk v severu države, eh, se pojavljajo v naslovih eh, časopisov. Evropski parlament je prav tako predložil poročilo o teh dogodkih. Kljub vedenju o hudih kršitvah človekovih pravic mehiška vlada ni sposobna oziroma ni dovolj odločna pri boju proti temu. To, da opozarjamo na potrebo po odločnem boju proti, eh, proti tem kartelom, ni dovolj eh, oziroma ne eh, izniči neukrepanje vlade. Tudi, tudi vojaki so izvršili številne zločine, ki so ostali nekaznovani in zato je nasilje eskaliralo. Uh, celo, uh, človekove, uh, celo človekovoljubne organizacije uh, to prepoznavajo. Oblast pa uh, si tukaj zatiska oči, vedno znova uh, skuša vse skupaj pomesti pod preprogo. Uh, tudi to, da se podkupuje uh, sodnike in politike, zato da bi molčali o zločinih vojakov in pa policije. V skladu z hudimi kršitvami človekovih pravic je nujno potrebno, da Evropska unija ne nadaljuje z globalnim sporazumom z Mehiko, dokler ne bo prišlo do bistvene izboljšave na področju človekovih pravic v tej državi. Hvala lepa, kolegica Lohbiler. Sedaj pa v imenu političnih skupin najprej gospod Breda za eno minuto. Mulțumesc, domnule președinte. Escaladarea violenței. Hvala lepa. Eskalacija nasilja v Mehiki, v bližini meje z ZDA, zlasti v, v mestu Ciudad Juarez, je zaskrbljujoče. Videli smo uh, Eh, nasilje in videli smo vedno več zločinov povezanih z mamili. Vojna proti mamilom je povezana z, vojom, z vojno proti kriminalnim klanom, ki so izredno, zločinskim klanom, ki so izredno uh, nasilni. Tukaj so potrebni potrebni odločni ukrepi za to, da bi zagotovili nacionalno varnost. Pomembno je, da Evropski parlament pošle jasno sporočilo, moramo podpreti prizadevanja mehiške vlade za to, da bi izkorenili zločine in da bi izboljšali razmere za civilno prebivalstvo. Hkrati moramo zagotoviti, da mehiške oblasti konsolidirajo vladavino prava in da izboljšajo pravosodni sistem. Hvala, sedaj pa kolegica Gomeš. Hvala lepa. Nasilje v Mehiki je povezano s trgovanjem za mamili in slabo gospodarsko situacijo. Zato je ta boj izjemno pomemben. Potrebno je tudi izboljšati pravosodni sistem za boljšo zaščito prič in žrtev. Veliko žensk zlasti trpi zaradi trgovine z mamilom. Mamili. Eh, gre za umore žensk, zato morajo obla, oblasti preganjati storilce teh kaznivih, eh, kaznivih dejanj, tudi tistih, ki, eh, ki zagrešijo kazniva dejanja proti novinarjem. Potem to je potrebno, to morajo narediti vsi tisti, ki se zauzemajo za človekove pravice. Brez njih ni demokracije. Ja, Kolega Črnecki gospod predsedujoči e, gospe in e, gospodje ravnokar sem slišal poziv e, tu v tem parlamentu da se ne podpiše sporazuma z mehiko tega ne razumem in Potrebno bi bilo čestitati Mehiki in njenemu predsedniku za eh, njen boj proti kartelom, eh, proti trgovcem z mamili in to eh, mafijo. Eh, te, ta prizadevanje je potrebno podpreti, hkrati pa upozarjati na probleme. Zato da e, v Mehiki ne bi prihajalo do kršitev človekovih pravic. Potrebno pa je razumeti razmere v tej državi, ki se e, že desetletje, e, desetletje boji proti organiziranemu kriminalu, sedaj pa je predsednik proti tem zločinom napovedal vojno in to je potrebno to eh, je potrebno potrebni in eh, teh ljudi tudi se ne sme diskriminirati. Hvala lepa, gospod Črnecki. Naslednji govornik je gospod Tavares. Eno minuto. Spoštovani kolegi. Eh, mehiške, eh, mehiški sindikat je obkrožila, eh, so obkrožili policisti, 100 do 200 policistov in zgodilo se, torej zadržali so, pridržali so enega od sindikalnih vodij. In gre za pravi napad na sindikalno svobodo in ukolikor tu govorimo o nekaznovanosti, in sicer v primeru eh, zagrešenih eh, zločinov v okviru boja proti eh, mamilom. Če ministerski predsednik napada trgovce mamil, na drugi strani pa tudi sindikatov, to kaže na situacijo nekaznovanosti, neučinkovitosti in tega ni moč prenašati v demokraciji.

Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, želim povdariti pomen te resolucije iz dveh razlogov. Eh, v Mehiki eh, so veliki karteli, velike organizacije, ki trgujejo z mamili in ki povzročajo smrt eh, velikega števila ljudi. In to se dogaja v pred, mejnem predelu in zelo težko je policiji in varnostnim silam držati to situacijo pod kontrolo. Tako da je to potrebno v veliki meri pripisati ravno delovanju teh eh, kartelov. In eh, obsojena eh, je že bila nekaznovanost, v katerih se to dogaja. Eh, številni so pripravljeni bojevati se za človekove pravice in pri tem prevzemati eh, sami tveganje. Eh, potrebno se je še naprej zoprstavljati tem, tej nekaznovanosti in to bo tudi glavni predmet razprave na vrhu. Gospod, gospod Tikao, eno minuto. Hvala lepa. Treba se še na angažament fer. Hvala lepa. Mehiška vlada. Eh, um, se mora zavezati, da se bo eh, bojevala eh, proti temu pojavu in eh, naprimer mesto Juarez in mesto Tikuana, ki so med glavnimi področji, kjer se to dogaja. In prišlo je do velikega števila mrtvih, 50 tisoč mrtvih. In, uh, mladi ljudje in ženske zlasti najbolj trpijo zaradi nasilja in e, uporabe mamil. Vse to vodi v socialne konflikte, v revščino e, in vse to najdemo med glavnimi razlogi za porabo mamil in eh, naprimer 7,5 milijonov mladih nimajo možnosti izkoristiti, nimajo dostopa do izobraževanja, do dostojnega življenja in zato je potrebno eh, narediti vse in eh, za izboljšanje socialnega in gospodarske situacije. Ja. Hvala lepa, gospod Tikao. Predsedujoči pogosto govorimo o diktaturah. Mehiko, Mehika ni diktatura, ampak demokracija. Govorimo o hudih kršitvah človekovih pravic, In tudi to ni glavna tema pri Mehiki. Tema je naslednja. Ta vel, velika demokracija, ki je naš strateški partner, že desetletja trpi zaradi težke smrtne bolezni. Zato je nujno potrebno, da najdemo pravo terapijo in pravega zdravnika. Predsednik Calderon je prava rešitev. To, pomeni, da, to ne pomeni, da lahko uporablja katero koli terapijo, ampak moramo jih podpreti. Zato se mi zdi točka 12 resolucije tako pomembna. Tukaj pravimo, da moramo naš finančni inštrument okrepljeno uporabiti za to, da okrepimo državo, eh, vladavino prava, da se borimo proti organiziranemu kriminalu, razpada države in pa um, proti nekaznovanosti. To pa ne moramo narediti na ta način, da um, prekinemo naše stike, ampak na ta način, da jih okrepimo. Hvala lepa, kolega Posled. Sedaj pa postopek Catch DI. Kolega Milan Bon bo dobil besedo za eno minuto. A to, da nas preokupa inkremento de violencia. Vse nas skrbi eh, ta špirala nasilja. Eh, vendar pa verjamem v ukrepe, ki jih je sprejela mehiška vlada v tej zapleteni eh, situaciji. Prav tako tudi podpiram vse eh, stroge reakcije proti trgovanju z mamili. Zato eh, jim moramo pomagati, pomagati vladi te, pri tem težkem boju v zadnjih treh letih. In Mehika v tem obdobju je prenovila svoj politični sistem, Calderon je to eh, zelo trdno podprl. Mehika je prevzela svojo mednarodno odgovornost, aktivno sodelovala v Združenih narodih, tudi v okviru G20. Eh, mi smo eh, se vedno zauzemali za strateško partnerstvo z Mehiko, to, to nam je uspelo leta 2008. Upamo, da bo na vrhu maja meseca v Madridu sprejet ambiciozen program, eh, kajti imamo veliko tako bilateralnih kot multilateralnih povezav pri soočanju z grožnjami, kot jih predstavlja organiziran kriminal. Hvala lepa, gospod Milan Mon. Ob zaključku pa še kolega Tenok za eno minuto. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Eh, eh, Mehika je zelo dolgo predstavljala glavni kanal na tem področju in doživlja veliko brutalno nasilje. To gre z roko v roki s, tem, trgo, s trgovino z mamili. Je pa tudi strateški partner in vendar pa prihaja do porasta pri Eh, uporabi mamil na strani mladih ljudi, potem vse strašljivejši eh, umori, do katerih prihaja, eh, prevladuje brezposelnost in revščina, ki tudi ne pomagate pri vzpostavljanju pravega ozračja in zato vse to prispeva k ozračju nezakonitosti. Vendar pa mora Evropska unija trdno podpreti prizadevanje Mehike za prenovo policijskih sil, zato da bi eh, razbili eh, korupcijo in, eh, in prav imajo, da posegajo tudi po oboroženih silah kot začasnem ukrepu. Hvala lepa. Hvala lepa, s tem smo končali za postopom KEČTI. Ob zaključku razprave ima besedo komisar Janes Potočnik. Hvala, gospod predsedujoči prišlo je do eh, neslutenega porasta nasilja v, drža, v državi, v tej državi, kar je povzročilo Eh, globok občutek eh, pomankanja varnosti in seveda nas to zelo eh, skrbi. Vemo, da mehišne, mehiške oblasti k temu pristopajo zelo resno pri soočanju s tem problemom in ta vojna, ki jo je napovedal kartelom predsednik proti kriminaliteti, tako da Mehika resnično tu predvzema velika prezadevanja. Eh, in eh, po letu 2003 je bil sprejet svežen ukrepov eh, za izvajanje pravosodnega sistema, prenova pre, pravosodnega sistema konferenca leta 2008 eh, za soočanje s sistemičnimi problemi pri eh, soočanju s kriminaliteto. Vsi vemo, da bo za izvajanje te reforme eh, potrebna dolgoročna zavezanost. Mehika si tudi resno prizadeva, da bi se odzvala na zlorabe oziroma kršitve človekovih pravic zlasti s strani posebnih kriminalnih združb ko napadajo eh, svobodo eh, medijev in eh, novinarje. Eh, In zato je vlada imenovala tudi posebnega tožilca za kazniva dejanja zagrešena proti novinarjem. Poleg tega gre še za druge prizadevanje, kot sprejetje zvezdnega zakona za izkori, eh, izkoren. Eh, Eh, za iz, eh, odpravo nasilja proti ženskom, pa tudi zakon, da bi eh, se eh, borili eh, proti, eh, proti zločinom, proti Eh, in proti trgovanju z ljudmi. Eh, potrebno je vse to voditi na mednarodni ravni v okviru zaščite eh, človekovih pravic v boju proti organiziranemu kriminalu, kakor tudi integriteta tistih, ki so se postavili v bran teh pravic in Mehika je eh, pokazala svoj interes in pripravljenost razpravljanja z Evropsko unijo o vseh teh vprašanjih. Eh, nedavno na zasedanju skupnega odbora v Bruslju 26. Eh, in 27. novembra 2009 in na tem, tu na tem področju poteka posebno sodelovanju. Potem tudi decembra 2009, ko je bilo organiziran mednarodni seminar v Kankovi Cancunu o legitimni uporabi eh, sile in zaščiti človekovih pravic. In, eh, Tu so dali eh, na razpolago poseben kran, kraj za srečanje na to temo. Potem je bil izdelan dokument, ki je bil potem po tem seminarju predstavljen in tudi nedavno sprejet zvezni zakon ki bi ga lahko eh, eh, prevzeli tudi, eh, prevzele tudi druge države. To partnerstvo je najboljši okvir, kako lahko Evropska unija pomaga Mehiki pri zagotavljanju vladavine prava in eh, potrebno je tudi spremljati vzpostavitve formalnega dialoga med Evropsko unijo in Mehiko, povečanega sodelovanja z relevantnimi agencijami SIPOLOM, Europolom, Eurojustom in eh, posebnim centrom za spremljanje eh, mamil. In, uh, uporabe mamil. Potem projekt eh, med letom 2004 eh, in v okviru programa 2004 do 2007 in 2011 do 2013. Naj sklenem. Jasno je, da se Mehika tu sooča s pomembnimi izzivi na področju javne varnosti in človekovih pravic. Eh, razmere niso lahke, so daleč od tega, da bi bile idealne. Pravično pa je tudi reči, da Mehika kaže pripravljenost in odločenost, eh, da zagotovi učinkovito javno politiko glede človekovih pravic, zato bomo še naprej podpirali Mehiko v teh prizadevanjih. Hvala, gospod komisar Potočnik. Sicer je bilo vloženih šest eh, predlogov za resolucijo, diskusija je s tem zaključena, glasovanje bo sledilo po koncu vseh razprav. Naslednja tema je Južna Koreja, smrtna kazn razglašena za zakonito. Najprej dajem.